pri vašem delu, bolj kot kdajkoli eh, zaupamo v Evropsko centralno banko. Najlepša hvala. Uh, Najlepša hvala. S tem zaključujemo to razpravo. Šlo je za poročilo ECB za leto 2010. Eh, o poročilu pa bomo glasovali ob 12. Eh, torej danes opovdne. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. To je eh, poročilo naše delegacije v ehm, spravnem postopku. Gre pa za proračun za leto 2012 izid spravnega postopka o proračunu. Naš prvi govorec bo gospod Lamasur, ki je eh, predsednik odbora za proračun. Samo trenutek. Lepo prosim gospoda Dragija in kolege, če lahko razpravo nadaljujete zunaj. Zelo nas veseli, da ste bili tukaj z nami, a zdaj moramo nadaljevati z naslednjo točko. Gospod Lamasur, izvolite besedo, štiri minute. Merci, monsieur le président. Comme nous le constatons, le débat précédent. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Kot ugotavljamo, prejšnja razprava ni bila brez vpliva na zaključek pogajanj o proračunu za leto 2012. Moram reči, da sem kar vesel in medtem, ko čakamo na gospoda predsednika sveta, lahko pozdravim še komisarja gospoda Levandovskega in vam povem, kakšne so ugotovitve. Sklenjeni sporazum nam omogoča zaključek proračunskega postopka v predvidenem roku in tudi omogočimo njegovo izvajanje. Pravzaprav želim najprej čestitati mlademu polskemu predsedstvu, ki je doseglo soglasje pri svetu. Tako smo lažje prišli do eh, soglasja v zvezi s proračunom za leto 2020. 2012 in eh, do eh, šeste različice usklajenega proračuna za 2011. V tem času hude krize, o kateri že dolgo govorimo, smo uspeli združiti prizadevanja za uresničitev dveh navidezno popolnoma različnih ciljev, vendar sta oba nujna. Kot prvo, zagotoviti stroške za normalno financiranje in po drugi strani zagotoviti vse potrebne Eh, za potrebna sredstva za zagotavljanje konkurenčnosti v prihodnje in normalno funkcioniranje trga. Vendar zato potrebujemo najprej priznati nekaj, da ne moremo Eh, se pogajati za nazaj. Ne moremo govoriti o čemorkoli, če se ne zedinimo o odplačilu obstoječih dolgov. Treba je, da vse institucije tesno sodelujejo v prihodnih eh, mesecih in izdelajo konkreten, natančen načrt od postavke do postavke, eh, glede vračila dolgov, glede jasnega prikaza finančnega stanja, ki bo vodilo tudi v oblikovanje naslednjega proračuna. Prav tako moramo pogledati, kakšno je stanje zadev v tem času in kakšno bo čez tri leta. Prav tako se moramo zediniti, da bomo natančeje spremljali stanje zadev po državah članicah in v kratkem Lahko povem, da smo se dogovorili o tesnejšem sodelovanju s komisijo tudi glede funkcioniranja nacionalnih proračunov in proračunskih postopkov. Vendar moram jasno reči, da se o prihodnem finančnem okviru ne bomo mogli dogovoriti, če ne bo najprej prišlo jasne, do jasnega političnega dogovora o tem, kako in kaj z lastnimi sredstvi v prihodnje. Gre za veliko proračunskih zadev in nekateri imajo sicer velike želje, vendar jih morajo prevesti v evropsko realnost. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, gospod Lamasur. Besedo zdaj dobi za tri minute gospa Balcani. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. 18. novembra sta Evropski parlament in Evropski svet eh, našla sporazum glede proračuna. Vse skupaj je bilo moč doseči v roku zastavljenem za spravni postopek in to je dober signal. Dokazuje namreč, da evropske inštitucije gledajo v prihodnost in da so odgovorne. Evropski parlament je že od samega začetka v središče proračuna postavil agendo 2020. Gre za strategijo za rast, za razvoj in za boj proti krizi. Evropski parlament je se torej zavestno odločil za to, da največ sredstvo nameni agendi 2020. To je bila zavestna odločitev. Na ta način bomo imeli več sredstev eh, za rast, eh, za razvoj, za politiko priseljevanja, za vseživljensko učenje, za izobraževanje in tako naprej. Vendar pa je to šlo seveda na račun plačil in to ni novost. Kar zadeva plačila obstaja močno sprotovanje med parlamentom in eh, komisijo na eni strani in svetom na drugi strani. Gre za nasprotje, ki ga bo potrebno rešiti. Gre za nasprotje, ki ga bo potrebno preseči, kajti v takšni situaciji ne moramo ustrajati še naprej. Vendar pa Evropski parlament ni idealno mesto za obravnavanje tega vprašanja. To se je izkazalo tudi v lanskem letu, ko smo v času usklajevalnega postopka pričeli odpirati velika in pomembna vprašanja, vendar pa so roki za usklajevalni postopek eh, strogo določeni in zato to ni pravi trenutek za obravnavo teh vprašanj. upam, da bomo uspeli najti rešitev tako, da bomo imeli tudi ustrezen evropski proračun. Če evropski proračun ne bo imel lastnih sredstev, potem eh, tudi ustrezne rešitve ne bomo našli. Potrebno je uresničiti zavezo, ki jo povezujemo z proračunom in sicer, da povečamo plačila tekom leta to zavezo je potrebno na vsak način uresničiti in vsi moramo poskrbeti za to, da ta zaveza ne bo žrtev prihodnega usklajevalnega postopka na področju proračuna. Letos smo torej zavestno sprejeli odločitev glede plačil. Ne, nismo želeli odpreti usklajevalnega postopka znotraj usklajevalnega postopka. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so sodelovali pri pripravi tega proračuna. Zahvaljujem se polskemu predsedstvu, ki je odigralo pomembno vlogo. Zahvaljujem pa se tudi komisiji, še prav posebej komisarju Levandovskemu, ki je poskrbel za ohranitev ravnovesja v času usklajevalnega postopka. Zahvaljujem se tudi svetovalcem našega odbora in pa vsem asistentom, ki so veliko prispevali k pripravi tega poročila. Hvala, gospa Balcani. Besedo zdaj eh, za tri minute dobi gospod Fernandez. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil predsedstvu sveta, komisarju in pa vsem kolegom, ki so tukaj v dvorani. Rad bi se zahvalil tudi vsem, ki ste pomagali parlamentu in drugim inštitucijam pri celotnem postopku sprejema oziroma iskanja rešitve na področju proračuna. Zahvaljujem se asistentom, poslanskim skupinam in tako naprej. Rad bi tudi povdaril, da smo imeli zelo dobro sodelovanje z predsedstvom parlamenta in da nas je močno podpiral sekretarjat odbora za proračun. Zahvaljujem se tudi vsem sodelavcem Evropske ljudske stranke. Poleg tega pa bi se rad zahvalil tudi vsem inštitucijam, ki so vključile eh, tudi Hrvaško v novi proračun. Imeli bomo novo državo članico in to je potrebno v novem proračunu seveda tudi upoštevati. Poleg tega bo tudi služba za zunanje politično delovanje imela nove naloge, nove obveznosti. Ne smemo pa pozabiti tudi na delovanje inštitucij v Evropski uniji. Samo 1,3 odstotka več sredstev bomo dobili za delovanje evropskih inštitucij. No, in če si ogledamo inflacijo, potem lahko takoj ugotovimo, da to ni ravno veliko. Oglejmo si še strukturne spremembe. rast eh, za sklade bo eh, dejansko ničelna oziroma negativna. Svet je sprejel predloge parlamenta glede skladov za upravno delovanje. Upošteval je tudi druge inštitucije, vendar pa smo v svojem predlogu seveda upoštevali tudi omejitve in pa skušali smo doseči ravnotežje med posameznimi proračunskimi postavkami. Hkrati smo želeli zagotoviti tudi možnost delovanja evropskih inštitucij. Upravni stroški za vse inštitucije v Evropski uniji znašajo manj kot 6 odstotkov proračuna Evropske unije. Manj kot 6 odstotkov torej. 94 odstotkov pa je namenjenih investicijam vlaganjem. Kljub temu pa evropske inštitucije predstavljajo dodano vrednost. Poskrbijo Poskrb, za koordinirano solidarnost, torej mislim, da bi morali okrepiti ta pristop, okrepiti bi morali evropski proračun, še prav posebej v času krize. Sredstva so namenjena za gospodarsko rast, za izobraževanje, za mladino in ravno ta sredstva so ključnega pomena. Zaskrbljeni smo zaradi omejenih sredstev na teh področjih in zaradi tega bi rad eh, posvaril tudi svet. Ko gre za kohezijsko politiko, bi rad, da bi bili cilji uresničeni. Dominik. Zdaj pa v imenu sveta, gospod Dominik. Uh pani <clears throat> e, predsedujoči spoštovani poslanci evropskega parlamenta zadnja leta so bila zelo težka za slovenijo in evropo kot celoto. prvič smo se morali pogajati o evropskem proračunu sredi zelo resne finančne in gospodarske krize in prvič nam je uspelo zaključiti ta postopek uspešno, kljub skrajšanemu roku, ki bi bil določen za Lizbonsko pogodbo. To je velik uspeh za Evropski parlament in za evropske inštitucije. Zaradi tega bi rad izkoristil to priložnost in se zahvalil celotnemu Evropskemu parlamentu, še prav posebej pa predsedniku odbora za proračun, eh, gospodu Lamasurju in pa poročevalcema gospodu Fernandešu in gospe Balcani. Rad bi se zahvalil tudi komisarju Levandovskemu in pa moji celotni ekipi za konstruktiven pristop do teh pogajanj. In za konstruktiven pristop pri iskanju rešitev za probleme Evropske unije v eh, prihodnem obdobju. Pri pogajanjih o proračunu za leto 2012 smo se uspeli zediniti glede prioritet Evropske unije. Razprava je bila zelo natančna, pa tudi zelo profesionalna. Govorili smo o tem, katere obveznosti so nujno potrebne in kako bi lahko sredstva namenili za tista področja, ki so najpomembnejša za evropske državljane. Izbrati smo torej skušali politike, ki si jih evropski državljani najbolj želijo. Vladal je duh sprave in svet je z veseljem sprejel prioritete Evropskega parlamenta pri prevzemu obveznosti. Rad bi se zahvalil tudi za konstruktiven pristop eh, parlamenta do stališč sveta, predvsem ko je šlo za prevzem plačil. Evropski parlament je pokazal veliko razumevanje za proračunsko situacijo v državah članicah. Razumev je, da se nahajamo v obdobju krize in parlament je spoštoval stališče sveta. Včeraj je potekal svet Ekofina in svet je soglasno sprejel proračun za leto 2012. Z veliko večino je bil sprejet. Uh, Je bila sprejeta tudi sprememba proračuna 6.2011. Torej, postopek sprejema proračuna za leto 2012 je bil uspešno zaključen. Najlepša hvala, gospod Dominik. Zdaj pa besedo dobi v imenu komisije komisar Levandovski. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V imenu komisije pozdravljam sporazum glede proračuna za leto 2012. Ta sporazum je bil sprejet pravočasno, kar je pozitiven signal, ki uliva zaupanje. Gre namreč za vzpostavljanje kontinuitete in stabilnosti v zelo nestabilnem obdobju, v katerem se nahajamo. Zastavljajo se namreč uštevilna vprašanja. Odkrito želim povedati, da prioritete, ki si jih je zastavil Evropski parlament, močno ustrezajo potrebam Evropske unije v tem trenutku. Gre za konkurenčnost, za priseljevanje in pa potrebo po sosedski politiki. Poleg tega eh, pa gre tudi za dodelitev sredstev za prihodnost za Palestino. Ta sporazum omogoča pravočasno izvajanje proračuna za leto 2012. Pomembno pa je tudi povdariti, da je uravnoteženo povečanje proračuna za operativne dejavnosti. Kot je bilo že povedano, izdatki za delovanje evropskih inštitucij znašajo manj kot 6 odstotkov evropskega proračuna, kljub temu pa so eh, bila sprejeta prizadevanja z namenom omejitve proračuna za evropske inštitucije, vendar pa se je potrebno zavedati, da bo potrebno sprejeti Hrvaško v krok eh, Evropske unije. Pridružila se bo 27 državam članicam kot 28 država članica Evropske unije. Zahvaljujem se gospe Balcani in pa tudi poročevalcu Fernandesu dosegla sta namreč samo omejitev na strani na strani inštitucij, ko gre za proračun za upravne dejavnosti. Zahvaljujem se tudi svetu, ker je bil pravočasno sprejet sporazum, ki ne bi bil možen brez eh, konstruktivnega pristopa polskega predsedstva, ne bi bil možen eh, brez eh, ministra Dominika. Kot je bilo že večkrat povedano, Odobritev plačil morda ne bo zadostovala, to moram še enkrat povdariti. In v nasprotju z nacionalnimi proračuni, evropski proračun obsega predvsem investicije. In za leto 2012 se bodo države članice osredotočile predvsem na znižanje izdatkov. Medtem pa bo evropski proračun za ulaganja, za rast in pa delovna mesta namenil kar 50 do 60 odstotkov proračuna, da bi izgledil to neravnovesje, ki se pojavlja v Evropski uniji. Če se bo situacija z neravnovesjem eh, med plačili in obveznostmi nadaljevala, potem se bomo v prihodnosti znašli v težavah. Razmisliti moramo o letnem proračunu, razmisliti moramo o finančni perspektivi, kajti normalno je, da bo potrebno odobritev plačil povečati. Eden izmed poslancev je dejal uh, predsedniku Dragiju, da verjamemo v Evropsko centralno banko. Jaz pa verjamem v skupno izjavo, ki pravi, da bodo zagotovljena dodatna sredstva za plačila, če bo to potrebno tekom leta 2012. Še enkrat najlepša hvala vsem, eh, ki ste ste uspeli doseči ta sporazum, še prav posebej gospodu Lamasurju. Tako imamo pravočasno sporazum glede proračuna za leto 2012. Hvala, gospod komisar. Zdaj pa prehajamo na eh, govorce v imenu skupin. Za Evropsko ljudsko stranko dobi besedo za dve minuti gospod Lavija. Grazie. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dovolite mi, da spregovorim v imenu Evropske ljudske stranke. Rad bi se zahvalil obema poročevalcema, gospe Balcani in tudi gospodu Fernandosu, pa tudi komisarju Levandovskemu in predsedujočemu sveta Dominiku. Zahvaljujem se vsem kolegom za opravljeno delo in za duh sodelovanja, v katerem so delali. Sporazum, ki je bil dosežen po noči 18. novembra, je dober rezultat še prav posebej, če upoštevamo hudo gospodarsko krizo in pa težave, v katerih se nahajajo nacionalni proračuni. Zadovoljen sem glede odločitve, da uporabimo model prožnosti in sicer eh, v vrednosti 200 milijonov evrov za eh, razdelka 1 in 4, kot je zahteval parlament. Na ta način eh, želimo poskrbeti za financiranje prednostnih nalog, ki so v središču strategije 2020. Eh, Poleg tega se bomo na ta način lahko spopadli tudi z izzivi sosedske politike. Jasno pa je, da je prišlo do ustreznega eh, sprejema obveznosti tudi, ko gre za druge politike. Seveda pa je pri tem trpela druga stran, namreč odobritev plačil, kot, so, kot sta dejala že poročevalca. Parlament ne more biti povsem zadovoljen. Predvsem zaradi tega, ker obstaja še večji razkorak med eh, prevzemom obveznosti in pa odobritvijo plačil. Zaradi tega se bi lahko komisija znašla v težavah eh, pri izvajanju določenih programov, ki se počasi iztekajo. Zaradi tega pa se je potrebno zavedati, da smo morali sprejeti proračun, ki je varčen, ki upošteva gospodarsko krizo, ki pa hkrati upošteva tudi gospodarsko situacijo in omogoča inteligentno gospodarsko rast ter trajnosten razvoj Evropske unije. Najlepša hvala. Hvala, gospod Lavija. Zdaj besedo dobi v imenu socialistov in demokratov gospod eh, Ferm za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi komisiji in hvala lepa polskemu predsedstvu. Še prav posebej pa bi se rad zahvalil našima poročevalcema, gospe Balcani in gospodu Fernandesu. Po dolgih pogajanjih smo dosegli sporazum in naša poslanska skupina bo ta sporazum tudi podprla, kajti uspelo nam je uresničiti kar nekaj prednostnih nalog Evropskega parlamenta, raziskave, razvoj, sosedska politika, izobraževanje, vseživljensko učenje in pa še prav posebej Palestina. Pozdravljam torej ta sporazum. Vendar pa smo glede prihodnosti tudi precej negotovi, kar precej kritik se je pojavilo znotraj naše poslanske skupine. Velik del pogajanj se je osredotočal na vprašanje reševanja neravnovesja med eh, državami članicami sveta. Gre za razliko med eh, neto plačnicami in neto prejemnicami. Mislim, da je potrebno okrepiti proračun na številnih področjih, če zares, če zares želimo pozitivno prispevati k gospodarski rasti, k ustvarjanju novih delovnih mest, k ponovni oživitvi gospodarstva in če želimo pomagati tistim državam, ki našo pomoč najbolj potrebujejo. Poleg tega pa moramo biti pripravljeni tudi izvesti to, kar smo v proračunu obljubili. Gre torej za izvajanje proračuna, še prav posebej pa gre za pravočasno plačevanje računov. Številne države članice imajo predvsej negativen odnos do evropskega proračuna in zaradi tega smo v nevarnosti, da bomo dolgoročno zašli v najslabši možni scenarij. Številne države članice bodo ustrajale pri ohranitvi kmetijstva, druge ne bodo želeli spremeniti proračuna in tako naprej in tako naprej. In dolgoročno torej obstaja tveganje, da ne bomo več imeli dovolj sredstev za tista sredstva, za tista področja, ki so dejansko pomembna, boj proti podnebnim spremembam, raziskave, razvoj in tako naprej vendar pa se večina držav članic glede teh prednostnih nalog strinja. Zato upam, da bo polsko predsedstvo, pa tudi dansko predsedstvo uspelo prepričati manjšino v svetu, ki tem ciljem nasprotuje, da se svojim prizadevanjem odreče. Zdaj pa gospod Haglund v imenu Alde. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil obema poročevalcema v imenu skupine Alde, zahvaljujem pa se tudi svetu in komisiji za odlično sodelovanje. Tudi mi bomo seveda podprli dosežen sporazum. Glasovali smo tudi o pogajalskem mandatu, takrat smo se kot skupina še vzdržali, sedaj pa se je situacija nekoliko spremenila. V tej gospodarski situaciji je ta sporazum dober. Komaj da za dva odstotka se bo povečal evropski proračun. Pozitivno je, da smo lahko predstavili tiste izdatke, ki se oziroma da smo se lahko sredotočili na tiste izdatke, ki so nujno potrebni, ko gre za raziskave, razvoj, vse življensko učenje in tako naprej. Poleg tega pa ne moremo pozabiti tudi arabske pomladi. Tudi to dogajanje si zasluži evropsko pozornost in sicer ne le v političnem pogledu, ampak tudi z ustreznimi proračunskimi sredstvi. Nekoliko negotovi pa smo glede prihodnosti, kaj ti. Te pojavlja se trend, da se ne držimo zavez, ki smo jih sprejeli in tega seveda ne smemo dopustiti. V lanskem letu smo skoraj da sprejeli sporazum v proračunskem postopku, potem nam to na koncu vendar ni uspelo, letos pa sporazum imamo. V svetu se bi lahko še pojavile težave, zato je potrebno razmisliti tudi o tem, kaj bomo storili v prihodnosti. Ne potrebujemo dodatnih kriz na tem področju, kajti kriz imamo že več kot dovolj. Hvala, gospod Haglund. Zdaj pa v imenu ECR, gospod Van Orden, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropski parlament je z oklevanjem sprejel evropski proračun, ki se bo povečal komajda za dva odstotka, manj kot v letu 2011 dejansko. Vendar pa je to dokazalo, da Evropski parlament spoštuje dejansko situacijo, gospodarsko situacijo. Ampak ali to pomeni tudi, da menimo, da so bila sredstva dobro uporabljena v preteklih letih in da bodo dobro uporabljena v prihodnosti? Države članice se srečujejo z velikimi težavami, z ogromnim primankljajem, eh, hkrati pa skušajo spodbuditi gospodarsko rast. Medtem pa evropski apetit le narašča in narašča. Mislim, da bi morali evropski proračun omejiti in sredstva bi se morala vrniti v proračun posameznih držav članic. Sredotočiti bi se morali na gospodarsko rast, na konkurenčnost in na področja, kot so raziskave in razvoj. Namesto tega pa ima Evropska unija vedno več pristojnosti in sicer na področjih, ki eh, sploh eh, niso naloga Evropske unije. Začeli pa bi lahko z proračunom Evropskega por parlamenta. Ta predstavlja majhen odstotek Evropskega proračuna, vendar pa je to vse 1,6 milijarde evrov na leto. Delovna skupina je predlagala omejitve in sicer v višini četrti tretjine eh, proračuna eh, Evropskega parlamenta, to je 400 milijonov evrov, gonilo stroško v Evropskem parlamentu je birokracija. Evropski parlament eh, najema 62 stavb in v tem trenutku ni nobenih dokazov, da bi skušal to situacijo spremeniti. Hvala, gospod Van Orden. V imenu zelenih uh, bo štiri minute in pol govorila gospa Trupel. Spoštovani gospod predsedojoči, gospod komisar, predsedojoči svetu, dame in gospodje. Sporazum glede proračuna za leto 2012 je varčevalni sporazum. Politično vprašanje, ki si ga moramo zastaviti in na katerega moramo odgovoriti, je, ali je to pravilen, pravilna odločitev, eh, prijazna Evropi ali je to odločitev, eh, ki nas bo lahko popeljala v prihodnost. Po mnenju zelenih moramo razmisliti o novih prednostnih nalogah. Ne smemo ukinjati politik na evropski ravni. Poleg tega pa ne smemo podpirati netrajnostnih politik na eh, kmetijskem področju in na strukturnem področju. Poskrbeti moramo za trajnostne eh, politike, ki bodo uspodbujale konkurenčnost. Slišali smo, da so eh, izpusti CO2 ja po svetu v letu 2010 narasli za 6 odstotkov in to je nedopustno, če želimo rešiti naš planet. Evropski proračun tudi pri tem uh, vprašanju vsebuje premalo sredstev. Prihajam iz najmanjše zvezdne države v Nemčiji, iz Bremna in že leta izvajamo eh, varčno politiko, zato zelo dobro govor, vem, o čem govorim. Razumem stisko držav članic, ampak proračuni držav članic so se vsi povečali v preteklih letih, evropski proračun pa najmanj in tega se moramo zavedati. Zaradi tega mislim, da obstajajo razlogi, da rečemo, da bi moral majhni evropski proračun, ki znaša le en odstotek brutonacionalnega proizvoda, sprejeti ustrezne preznostne naloge. Le na ta način bomo lahko uspodbudili konkurenčnost, ki jo tako zelo pogrešamo v določenih državah članicah. In če to želimo doseči, potrebujemo ustrezno politiko. 25 milijonov evrov je namenjenih eh, novi agenciji za finančni nadzor. To agencijo do, nujno potrebujemo, če želimo poskrbeti za nadzor nad finančnim trgom. Poleg tega obstajajo dobri pilotni projekti, kar zadeva Eh, kulturo, kar zadeva digitalizacijo in tako naprej. Poleg tega je prišlo do znižanja stroškov za 20 milijonov na področju tolmačenja in prevajanja. To se mi zdijo eh, dobri koraki. Potrebno je omejiti lasten proračun, to je namreč tudi dober signal za javnost, za evropske državljane. Vendar pa vas sprašujem, dame in gospodje, še prav posebej pa vas, eh, gospod predstavnik sveta, ali je to tudi proračun, ki omogoča evropsko dodano vrednost, ki resno jemlje skupne evropske interese. In nažalost na to vprašanje ne morem pozitivno odgovoriti. Gospod Levandovski je dejal, da moramo poskrbeti predvsem za investicije, kljub temu, da potrebujemo varčevalne ukrepe, potrebujemo tudi nove trajnostne tehnologije, potrebujemo nova delovna mesta, tako da bomo uspešni na notranjem trgu, pa tudi na svetovnem trgu. Kaj ti le, če bo Evropa ponudila takšne inovativne proizvode bo lahko tekmovala z državami, kot sta Kitajska in Indija. Takšne pobude pa v tem proračunu pogrešam. In kje se mi zdi Evropski svet nedosleden? Ves čas eh, ste povdarjali, potrebno je varčevati, varčevati in še enkrat varčevati. Ampak, ko gre za projekta na področju jedrske energije. Za te naj bi um, namenili 1,3 milijarde evrov več v prihodnih letih. Pa spoh ne vemo, ali bodo te zadeve dejansko delovali. Se vam zdi to doslednost? Pri eh, programu ITER in eh, reaktorju za fuzijo je povsem nejasno, ali bo eh, ta projekt tudi uspešen. Potem pa medinstitucionalno in institucionalno zaupanje. Predstavnik sveta je dejal, da je potrebno sprejete zaveze tudi ustrezno financirati. Vendar pa eh, se mi to iz tega proračuna ne zdi povsem jasno, zaradi tega ga moja poslanska skupina ne bo mogla prejeti. V imenu skupine GUE-NGL zdaj dobi besedo gospod Portas za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Predlagani proračun za leto 2012 ne bo pokrival vseh eh, potreb. Nekoliko drugačnega mnenja sem kot komisar Levandovski. Sicer se strinjamo o regionalni kohiziji, solidarnosti in tako naprej, ampak ta proračun nima zadol, zadosti substance, da bi poskrbel za vse te potrebe. Slišimo samo o nacionalnih strogih ukrepih, o vrčevalnih ukrepih in ta proračun ne priznava, da s tem eh, dobesedno drsimo v propad, v recesijo, v brezposelnost, v trajne posledice za prihodnje generacije. En odstotek BDP BDP-ja manj kot v letu 2011, realno gledano, je minimalni proračun za minimalno Evropo. To je to. In zato si moramo biti na jasnem. Ta predlagani proračun bo samo še povečal razlike med prevzetimi obveznostmi in dejanskimi plačili. Drugi besedami, to je slab proračun. In poleg tega še navaja slabemu poslovanju in proračunski nedisciplini. Mislim, da bo treba te zadeve dejansko bolje raziskati. Začeli smo sredstva zamenjevati z obveznostmi, z dolgovi, pa pogledajmo, koliko potrebujemo samo za vojaške zadeve, za Frontex. Poglejmo, kakšno škodo povzročajo multinacionalke. Poglejte, kaj se je zgodilo z izvozom. Zdi se mi, kot da na trgu vlada schizofrenija. Pravzaprav ni nobene doslednosti. Kar naprej glasujemo za več Evrope, a na konec koncev si vedno privoščimo purana za božič. Gospod Andrasen. Evropski parlament in komisija hočejo petodstotno zvišanje za proračun leta 2012. To je bilo naravno smešno. Ampak eh, s tem, ko je svet eh, sprejel dva odstotka, je v bistvu podelil klofuto davkoplačevalcem v Evropi. Treba je pogledati, kaj se je zgodilo s trilijonom denarja, En trilijon, ponavljam še enkrat, kam je šel ta denar davkoplačevalcev? Komisija ni uvedla zadostnega nadzora, nikoli se ne ve, kam je šel denar, od nas pa se vedno pričakuje še več. In to je prav gotovo odraz našega neuspeha. Medtem ko ta potrošniška mrzlica še nadalje traja v Bruslu, je gospod Osmond v Združenem kraljestvu najavil, nove omejitve proračunskih sredstev, zato vam moram reči danes, ne delajte si utvar, proračun Evropske unije ni nadzorovan. Ne, gospod, odsto, dve odstotna omejitev ne pomeni omejitve. Začnite se že enkrat odgovorno obnašati do denarja evropskih davkoplačevalcev. Zdaj pa v imenu nepovezanih poslancev, gospa Vertman. Ja, najlepša hvala. 2012, proračun za leto 2012 je varčevalni proračun in to je dobro znamenje za evropske državljane. Kaže namreč, da eh, je tudi Evropski parlament razumen v teh težavnih eh, časih. 94 odstotkov evropskega proračuna je namenjenega našim državljanom, 6 odstotkov pa je namenjenih eh, delu Evropske unije oziroma delovanju Evropske unije. Evropski proračun za leto 2012 eh, se bo zvišal za 1,86 odstotka v primerjavi z tem letom. S tem mislim, da smo več kot ugodili nekaterim državam članicam. Pri vsej tej varčnosti pa ne smemo pozabiti, da moramo misliti tudi na prihodnost eh, po teh kriznih časih. Brezposobnost med mladimi znaša 20 odstotkov in zaradi tega prihodnosti zagotovo ne bo lahko zagotoviti. Torej je potrebno poskrbeti predvsem za vlaganja v izobraževanje, za ustvarjanje trajnostnih delovnih mest in pa za izhod iz krize. Grčija ima zelo velik potencial vložimo sredstva v sončno energijo v Grčiji. Na ta način ne bomo ustvarili le novih delovnih mest, ampak se bomo približali tudi ciljem na področju boja proti podnebnim spremembam. In na vse zadnje, najlepša hvala obema poročevalcema in vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila in pri iskanju tega sporazuma. Najlepša hvala. Zdaj pa govorci v dvorani. Gospod Gariga dobi besedo za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, predstavnik sveta. Eh, naloga je bila težavna tako za gospod Balzani kot za gospoda Fernandesa, tudi za delegacijo Evropskega parlamenta, eh, ki je sodelovala pri spravnem postopku in jo je vodil gospod Lamasur, je bilo delo težavno. Eh, lahko smo zdaj zadovoljni, svet je lahko zadovoljen, ker je žogico poslal naprej, ko gre za proračun 2012. Do sprave smo prišli v noči na 19. november. Eh, veliko smo dosegli pri projektu ITER, vendar pa sam nisem povsem zadovoljen. Že drugič smo spremenili nenapisana pravila mm, o proračunskem pogajanju. Preden je stopila v veljavo Lizbonska pogodba, smo eh, v spravnem postopku eh, določili raven zavez in plačil in smo se potem o tem pogajali o potrebnih zavezah in plačilih. Zdaj pa svet enostransko določi stopno plačil in potem se o obveznostih eh, pogajamo. Tako smo pod vprašaj postavili ocene Evropske komisije in tudi Evropski parlament je tako postavljen v nek eh, nerešljiv položaj. To je Evropski parlament zdaj sprejel zaradi težke gospodarske situacije. Eh, v teh časih je eh, sporazum potreben, pa čeprav je slab. Predstavnik sveta mislim, da to ne prinaša nič dobrega za prihodna pogajanja o finančnih perspektivah. Najlepša hvala. Zdaj pa za dve minuti, gospod Vogan. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Podobno kot drugi kolegi, eh, lahko pohvalim oba poročevalca, opravila sta neverjetno veliko delo, usklajevanje teh proračunov ni lahka naloga. Mora nekaj besed o splošnem proračunu, že lahko tako rečem, preden se eh, lotim proračuna Evropskega parlamenta. Na splošno lahko rečem, da podpiram dogovor, ki je bil dosežen preko postopka usklajevanja, imam pa tudi nekaj pomislekov. Še zlasti me skrbi to, da je bil dosežen dogovor, ki ne omogoča dovolj sredstev za strukturne sklade v prihodnje. In to se bo še zlasti poznalo v regijah Evropske unije, kot je naprimer Wales. V Velsu imamo namreč veliko koristi od strukturnih skladov in če ni dovolj denarja za strukturne sklade od za leto 2012, potem se ve, kdo bo kriv. Svet. Svet mora razumeti in priznati pomembno ulogo strukturnih skladov pri ustvarjanju novih delovnih mest in gospodarske rasti v Evropski uniji. In če nimamo denarja za te strukturne sklade, potem naj svet sprejme vso odgovornost. No, potem pa še proračunska sredstva za Evropski parlament. Mislim, da je Evropski parlament eh, opravil svojo nalogo, kar se tiče eh, proračuna. Sami smo eh, prihranili pri prevajanju, pri tolmačenju milijone evrov in še pomembneje je, da so poslanke in poslanci tega parlamenta tudi sprejeli varčevalne uh, ukrepe že v stroških svojih pisarn in podobno. In tudi v prihodnje se lahko še bolj potrudimo za nadaljne varčevanje. Zame je pomembno sporočilo tega proračuna, da ta parlament ve, kakšne so naše prednostne naloge, vemo, da je treba denar vlagati v rast in zaposlovanje ter hrani, prihraniti tam, kjer je to možno. Najlepša hvala. Besedo zdaj za dve minuti dobi gospod Alvaro. Dank, hvala lepa. Moj predsedujoči, eh, gospod komisar predsedstvo, pa obema poročevalca, ki sta skupaj z predsednikom odbora za proračun, gospodom Lamasurom, opravila odlično delo. 17 ur so trajala pogajanja, deset jih je bilo dve uri, pa smo govorili o tega za svetom. Mogoče bi bilo drugič bolj smiselno, če svet ne bi vodil svoje pogajanja med eh, sejo usklavanega odbora, ampak že prej, tako da bi nam lahko podaljšali sobote. Pa vendar smo se dogovorili za smiseln proračun, pripričali smo se mnenju sveta glede višine 129 milijard, to ustreza svetu, vse deloma. Eh, del prevzetih obveznosti smo postavili na 47 milijard, kar se je predstavljal tudi parlament. Eh, ne smemo pa se slepiti. Pred nami potiskamo zelo nevarno snežno eh, kipo. Če se bomo zavezali za financiranje tega, potem bi bilo bolje, če bi že od vsega začetka sprejeli proračun, ki ima jaz no, jasne cilje, tako da vsega ne bi predstavljali v prihodnost. Drugi problem, ki se je pokazal, je dejstvo, da Evropska unija potrebuje več investicij v raziskave in razvoj in na to podpirajo tudi vse države članice, vendar pa to ne deluje pri zgoraj omejenem proračunu, če nismo pripravljeni uh, se odpovedati subvencioniranega razmišljanja, razmišljanja v obliki subvencij. Kajti na ta način ne bomo mogli doseči ciljev EU 2020. Na vsak način pa smo tudi v času, ko si morajo ljudje eh, zatisniti pasove, to bi morali tudi narediti v evropskih institucijah, eh, tako da smo to tudi upoštevali, prišli do dobrega rezultata. Vprašanje pa je, ali je to dolgoročno resnično pravi pristop. O tem bo treba še razpravljati. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Alvaro, besedo ima za eno minuto gospod Vlasak. Vážený pane predsedo, pane komisaři, dámy a pánové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 malce presegajo 129 milijard, kar je nekaj več kot 1,16 odstotka več. To odraža tudi realnost v državah članicah in gospodarski položaj, v katerem smo se znašli kot Evropa. Izdatki Evropske unije v, krizo, v krizi želimo ohraniti pod ravnjo pričakovanja inflacije. Zame, ki sem koordinator naše politične skupine v odboru za regionalni razvoj, bo to glavna prioriteta, ko se bomo odločali o proračunu 2012, zagotovitev zadostnih sredstev za 1B, postavko 1B, to se pravi kohezijo, tako da bomo lahko ohranili vse naše obljube iz prejšnjih let. Naša največja prioriteta. je pod postavko nič 3.1, kjer bomo zagotovili zadostna sredstva za kohezijske projekte. Hvala gospod Vlasak za eno minuto, gospod Ferreira. Hvala predsedujoči. Pogajanja z svetom. denominados europeístas de diversos matizes que aqui batem com a mão no peito. E a zahtevala dodatno krčenje sredstev movimento preparam se sem corar de vergonha para votar favoravelmente esta prišlo je do eh, hudih krčenj sredstev, kot smo rekli, vendar smo prišli do končnega predloga, ki znaša nekaj manj kot en odstotek skupnostnega BDP-ja oziroma povišanja od lanskega leta. Pakt za stabilnost in drugi okrepi se Krčijo, tako da ne bi posebej ogrožali poročuna držav članic. Potrebni so tudi ustrezni ukrepi za uskladitev oziroma za uravnoteženje proračuna. Sogovorjenje o kohezije je ena velika laž, zaradi tega imamo protestni val po Evropi. Hvala lepa. Zdaj pa za minuto in pol gospod Hartong. Gospod eh, predsedujoči, kitajski investitor je pred eh, dvemi tedni povedal naslednje težave v evropskih državah, ki eh, prihajajo iz družbe, ki se približuje svojemu koncu, ki živi na račun socialnosti socialističnih dobrin, živijo v lenobi in od vsega tega prihajajo te težave. Problematika proračuna je v tem, da želimo imeti čim vedno več izdatkov, kar ne gre. Poskušamo precirano zaščititi svoje interese, kar vodi v neodgovorno vedenje. To vidimo tudi v proračunu za leto 2012, v katerem je zapisano več delovnih mest za etablirano evroelito. Državljani tega, od tega ne bodo imeli nič. Poračun 2012 ne bo pripeljal k rešitvi problemov, ampak jih bo še poslabšal. Edina rešitev, ki jo potrebuje Evropa, je vrčevanje pri nekoristnih, nepotrebnih ljudih in investicije v tisto, kar ustvarja nova delovna mesta, tako da bodo naši državljani lahko zaslužili, pošteno zaslužili denar in s tem skrbeli za svoje družine. In tega Evropska unija ne počne s svojim proračunom, ampak dela na propadu Evrope. Tega si naša politična skupina ne želi in v imenu nizozemskih državljanov sem proti temu proračunu. Hvala lepa za dve minuti, gospod eh, Šurjan. Hvala predsedujoči, gospod in gospodje. Prva dobra novica je, da smo dobili dogovor med parlamentom in svetom, ki omogoča Evropski uniji, da bo v naslednjem letu ustrezno delovala. Kot mačar lahko dodam, da so najpomembnejše proračunske vrstice po našem mnenju nedotaknjene. Od predloga komisije skupna kmetijska politika se bo nadaljevala tako kot doslej. Kar zadeva konvergenčne cilje, smo to povešali za 9 odstotkov, lahko se prepiramo, je to preveč ali premalo. Na vsak način je to v skladu z realnostjo. Tukaj je še nekaj malenkosti, ki se jih lahko veselimo. Naprimer, povečanje za 9 milijonov pri programu mleka v šolah. Lahko se veselimo tudi drugih eh, projektov, ki ne zahtevajo dodatnega denarja. Če vam podam primer, sprejeli smo program v okviru postavk za kulturo, da posvetimo denar za reševanje jezikov manjšin, ki bodo drugače izumrli. Proračun mora biti usklajen z rešitvami, ki smo jih izbrali za rešitev te krize. če uravnotežemo dobre stvari na eni strani in na, na drugi strani slabe stvari in oboje primerjamo, potem ugotovimo, da je naš kozarec 80 odstotkov poln, 20 odstotkov prazen. Zahtevalo bo še nekaj dela, da dopolnimo kozarec še za 20 odstotkov, ampak to bomo tudi podprli. Hvala lepa za minuto in pol, gospa Grdija Sibal Rubar. Hvala, predsedujoči. Če si natančno pogledamo samo pogajanja in se spuščamo v podrobnosti, pozabimo na celotno sliko. Zato naj nekatere, ki so zdaj to kritizirali, spomnim, da je predlog Evropske komisije in predlogi Evropskega parlamenta da smo te uskladili v več kot 95 odstotkih, zato se mi zdi rezultat pogajanj zelo uspešen. Imamo programe za premustitev krize, ki smo jih okrepili, imamo programe za več inovacij, za inteligentno energijo, tudi programe kot je Erasmus Mundus. Predvideli smo dodatna sredstva za naše sosede v Severni Afriki, ki se podajajo v demokracijo. Tri leta že poslušam, da je treba samo varčevati, tako ne bo šlo naprej. Varčevalna politika parlamenta ni pripričala. Rezultati varčevalne politike v evropskem gospodarstvu, ki je zdaj pod pritiskom, tudi ni pripeljalo do tega, da bi si premislili. Seveda moramo varčevati, ampak narediti moramo še nekaj drugega prilagoditi moramo dodelitev sredstev. Druga stvar pa je, da ne moremo več izpolnjevati obvez, eh, ki smo jih sprejeli. In to pomeni, da ne bomo izpolnili obljub. Hvala lepa za dve minuti, gospa Jensen. Hvala, predsedujoči. Tudi sama sem zelo zadovoljna s rezultatom, ki smo ga dosegli. Dobili smo rezultat eh, na parlamentarni strani, dobili smo denar za Palestino, imamo srezna sredstva za raziskave in razvoj. Prav tako smo zagotovili nadaljne financiranje projekta ITER. Ne, da bi tukaj preveč eh, krčili sredstva. Imam pa eno težavo za rezultatom kar zadeva spremembo šest. Situacija postaje nevzdržna. Svet in države članice po eni strani obljubljajo, da če bo potreben dodatni denar, da se bo plačeval naprej in da bomo poskrbeli za poplačilo vseh eh, računov. Potem pa pravi komisija, da rabi več denarja za plačilo računov in potem pravijo države članice, da ne verjamejo komisiji glede teh številk ne da bi povedale, katere številke bi pa bile pravilne po njihovem mnenju. In takšna situacija je preprosto nevzdržna. Sveda je treba plačati račune. Gospod Levandovski je dejal, da je evropski proračun 50-60 odstotkov investicijski proračun. To pomeni, da na začetku ni toliko računov, ki prihajajo. Ob koncu programskega obdobja sedmih let, kjer smo sedaj, pa prihajajo ta veliki računi. Ko sem prišla po pogajanjih domov, sem našla sporočilo danskega raziskovalnega podjetja, ki pravi, kaj se dogaja. Vedno je bilo težavno dobiti denar od Evropske unije, ampak zdaj pa zaplačili zamuje bolj kot kdajkoli prej. Mislim, da bo treba poskrbeti za to, da bomo izpolnili svoje odgovornosti in da bomo poskrbeli, da bodo računi plačani. Hvala lepa za dve minuti, gospa Edževska. Dziękuję, panie przewodniczący. Unia Europ... Hvala, predsedujoči. Evropska unija potrebuje dobre novice v tem trenutku. In dejstvo, da so evropske institucije, parlament, komisija in svet našli soglasje glede proračuna 2012, je dobra novica. Zato bi izkoristila to priložnost in se zahvalila vsem za sodelovanje. Še posebej bi se zahvalila našim asistentom, um, osebju v sekretarijatu, ki so zelo veliko delali, delali tudi po noči. Vendar pa ne smemo pozabiti, da najpomembnejših težav z proračunom nismo rešili še več. Eh, bolj jasno vidimo probleme, s katerimi se bomo morali ukvarjati v povezavi z proračunom in upam, da bomo te kolikor je mogoče hitro rešili, kar zadeva eh, spremljeni proračun eh, za 2006. Veseli me, da smo, torej številka šest, nam še vedno odpira določene probleme in mislim, da bodo ti problemi ostali in se še kumulirali v naslednjem obdobju. Sploh zato, ker so pričakovanja glede evropskih projektov, naprimer eh, skupnega orada za diplomate ali pa sodelovanje pri humanitarnih eh, projektih, eh, ko gre za strukturne raziskave, raziskave in inovacije. In še in še bi lahko naštevala. Vse te želje ne spremlja jo ustrezne ovojnice. In to bo ostal problem. Vedno znova si postavljamo nove naloge, vendar zamujamo z našimi plačili. Upam, da bo odprto sen dialog, ki smo ga bili deležni med pogajanji, še vedno realnost, ko se bomo vrnili na pogajanja glede plačil, o katerih bo še treba razpravljati. Rada bi sodelovala v tem dialogu. Hvala lepa še enkrat in upam, da bo odprto sen dialog da bo to en korak na dolgi poti naprej. Hvala lepa za minuto in pol, gospa Grelji. Gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi, ta proračun za 2012 je proračun sveta, ki ga je parlament samo potrdil. Nekaj plačil je še vedno odprtih, vprašanje je rasti razvoja eh, proračuna se ne postavlja več v proračunu 2012, imamo konkurenco med programi, poskušamo nekaj prihraniti in to na račun prioritet, ki bi nam eh, resnično omogočili izhod iz krize. Zdaj imamo daljše eh, roke za plačevanje, kar je težava, saj morajo ljudje čakati na svoj denar. Svet pa tudi noče izboljšati financiranje finančnih nadzornih organov. Tudi kar zadeva finančno krizo, ne vemo, kako, bo, kako se bomo na njo odzvali. Države članice silijo Evropsko unijo v varčevanje, ki so ga že usilili svojim državljanom in eh, to je nekaj, kar bomo videli tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru. To med drugim vodi do tega, da svet eh, postavlja pod vprašaj številke, ki jih postavlja komisija, ali pa da se ne drži dogovorov. In to bo še okrepilo negativno situacijo. Tako da bo treba najti druge poti iz krize in bolj šo povezavo. Hvala lepa. Naslednji gospod Marimesko za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Na vsak način se moramo najprej zahvaliti poročevalcem, ki, ki so se pogajali brez eh, nekega manevrskega prostora. Kljub temu jim je uspelo doseči zelo veliko, dosegli so cilje, ki si jih je postavil Evropski parlament najprej se lahko veselimo tega, da sploh imamo proračun, smo v krizi in na vsak način bi bilo kontraproduktivno, če bi imeli poleg tega še proračunsko krizo. Zaradi modrosti parlamenta je bilo to mogoče, se bi lahko vse blokirali. Svet pa ni bil enako modr, kar obžalujem. Pri tem proračunskem postopku se moramo držati Lizbonske pogodbe in tukaj gre vedno enako. Svet predstavi svoje številke in ne sprejema nobenih pogajanj. To ni dobro. Ni dobro, če svet diktira neke številke. Se to ne ustreza pravemu postopku. Običajni postopek bi bil, da si pogledamo eh, potrebe in potem izračunamo proračun. Svet je podal izjavo, v skladu s katero se zavezuje, da bo sprijel popravke proračuna, če bodo ti potrebni. In eh, obstoječa sredstva ne bodo zadoščala. Svet se ne drži tega. To vidimo pri rebalansu številka 6, eh, ko smo ga dobili na mizo drugo leto ne bomo smeli več tako nadaljevati. Ni dobro, da se ne moremo zanašati na številke, ki jih predloži komisija. Naslednje leto bomo sprejemali proračun za leto 2013 in večletni finančni okvir. In če bo postopek enak, potem to Evropski uniji ne bo pomagalo veliko. Hvala lepa, gospod Marinesko. Za eno minuto, gospa, gospod Abad. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Naj povem, da je ta proračun prvič popolnoma usklajen z Lizbonsko pogodbo in kot takšen je bil tudi sprijet. 2% imamo manj plačil, to se pravi, da je to realno manj denarja. Dejali smo, da to ni v skladu z ocenami komisije, ki je ocenila potrebe bistveno više. Dobili smo raven glede prevzetih obveznosti, ki smo si ga želeli, skoraj na vseh področjih, vendar pa ne moramo stalno popravljati proračuna in sprejemati rebalanse proračunov. Treba določiti smernice na področju raziskav. Projekt ITER nam kaže, kako nujno je to trenutna varčevalna politika v državah članica, ki jo seveda razumemo, nas sili v to, da sprejmo minimalne obveznosti z 80-odstotnim vračanjem za državljane. Ne gre za črno luknjo, ampak je to okvir, v katerem lahko zagotavljamo naslednje investicije. Hvala lepa, gospa Karvaljo, za eno minuto. Gospod predsedujoči, gospod komisar, veseli me, da smo dosegli dogovor v odboru in da smo se dogovorili za povišanje proračuna. Svet je sprejel vrsto predlogov parlamenta, 200 milijonov dodatnih eh, za inštrument fleksibilnosti. To je nekaj, kar je parlament želel. Tukaj bi lahko našteli celo vrsto primerov. Imamo programe za mlade podjetnike, več eh, denarja eh, za raziskave in razvoj. Hvala lepa. Gospa Matera. Gospod eh, komisar gospod predsednik sveta. Najprej bi eh, čestitele tistim, ki so sodelovali v pogajanjih eh, za konsolidacijo proračuna. Dejansko ste opravili kompleksne naloge v času vrčevanja in zelo omejenih eh, državnih proračunov. Rezultat je pozitiven kar zadeva prioritete moje politične skupine ELS. Sploh pri 1A, to je ključno področje za več uh, rasti ter spodbujanje humanega kapitala. Tukaj imamo sedmi okvirni program za vse življenjsko učenje in Erasmus Mundus, ki sta bila ohranjena. Vendar pa se ne morem sprijazniti s tem, da bo svet v dveh zaporednih letih zapisal zavezujoče postavke pri vseh proračunskih vrsticah. Če bomo povečali ta plačila za samo 1,12 odstotka v primerjavi za proračunom 2011, potem ne bomo mogli spodbujati vsega. Eh, gospodarskega razvoja, kar je parlament močno podprl. Če bomo tukaj slabšali prioritete v času, ko je treba varčevati, to je seveda mogoče, vendar pa je to, kar smo dobili z konsolidiranega proračuna, se skrbljujoče eh, dilema med cilj, razlika med cilji in tem, kar bo mogoče doseči. Pojavlja se nevarnost, da bodo državljani izgubili zaupanje v to, da lahko na evropski ravni skupaj pridemo iz krize. In to se mora zgoditi v ustreznem času. Hvala lepa za dve minuti. Imam zdaj besedo gospod eh, Ribik. Hvala lepa gospod predsedujoči, gospod komisar Levandovski, čestitam k sprejetju tega proračuna. Vse se mi zdi, da je pomemben tudi za nacionalne države in jim lahko nudi vzgled. Če si pogledamo, kje smo pri plačilih, kje smo tam, kjer daje države polovice, tudi pri prevzetih obveznostih bi morali državam predpisati, da ne prekoračijo meja, ki smo si jih sami zastavili. Kar zadeva načelo pogajanj, bi lahko zadeve avtomatizirali, tako da bi zagotovili neko samoomejevanje na evropski eh, ravni, prišlo tudi na nižjo raven, tako da se ne bi prezadolževali. Naj se izredno zahvalim eh, komisiji za to, da je ohranila program Erasm in je vključila tudi novinarje. To smo v lanskem letu pripravili kot pripravljalni okrep. Eh, ki ga je Neli Kroz sprejela, ta program za novinarje, ki se izmenjujejo med eh, glavnimi mesti in eh, območji Evropske unije ter na ta način zbirajo nova znanja eh, glede mm, delovanja politike v različnih delih Evrope, kako delujejo socialne mreže, mediji in tako naprej. To nam daje veliko možnost, da novinarjem dejansko pokažemo pravo Evropo. Veseli me tudi, da imamo tudi eh, programe Razem za mlade podjetnike. Tukaj nastajajo nova delovna mesta, nove zaposlitve. Tako da z tem, da se povezujemo z dobavitelji, z proizvajalci, ustvarjamo spet nove omrežja. Zahvaljujem se tudi komisiji za to, da naj bi eh, olimpijado mladine organizirali v Innsbrucku. Združevanje mladih čez meje, sploh na področju športa, se nam zdi zelo pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Rubik. Za dve minuti ima besedo še gospod Kelly. Uh, eh, those uh, four teams have on Stockholm, more or less, Poseid and Vince Queen. Pozdravljam dogovor, ki je bil sklenjen. Zaradi gospodarskih težav, kateri smo se znašli, se moramo s tem sprijazniti, zaradi tega, ker ne more, si ne moremo privoščiti povečan v naslednjem letu ali še v dveh naslednjih letih. Osredotočil bi se na šport in oceane. Tukaj imamo novo proračunsko vrstico za pomorske aktivnosti. Gospoda Mnaki je pred kratkim to opisovala glede Atlantika. Tukaj imamo potencial za razvijanje novih delovnih mest z izkoriščanjem morskih resursov. Tukaj imamo velike potencijale, sploh na področju obnovljivih virov energije. V Atlantiko imamo najboljše vire, kar zadeva veternice na morju pa tudi za črpanje nafte pod morjem. Akvakultura prav tako predstavlja zelo velike potencijale, če govorimo o ribih resursih um, in o zdravju naših eh, rib. Bolje je imeti zdrave lastne ribe, kot pa jih uvažati iz eh, dubioznih virov. Kolega Rubik je omenjal na področju kulture mnoge zadeve, s katerimi se strinjam. Omenil bi pa še Erasmus za šport. Tukaj mislim, da imamo ogromne potencijale in ne pripisujemo dovolj vrednosti potencijalo eh, športa pri reševanju gospodarskih težav, predvsem pa zdravstvenih težav. Tukaj imamo vedno hearinge, kjer eh, ljudje prosijo za več denarja eh, za reševanje zdravstvenih problemov. Najboljša rešitev je prevencija in to lahko zagotovimo s tem, da bodo ljudje zdravo živeli in s tem manj obolevali. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj prehajamo na CatchTI za eno minuto, gospod Kozlev, Kozlovski. Panie komisarzu, na wstępie chciałbym również pogratulować. Gospod predsedujoči, gospod komisar, naj, najprej čestitam za uspeh, ki ste ga dosegli. S tem, ko ste našli kompromis pri proračunu za leto 2012, nismo dosegli vsega, kar je bilo predlagano strani Evropske komisije, pa vendar naj čestitam tudi poljskemu eh, predsedstvu, ki je prav tako sodelovalo pri doseganju tega uspeha in pomagalo pri pogajanjih eh, med eh, mnenji institucij in pričakovanj držav članic. Krčenja sredstev predstavlja realnost, vendar pa nimamo tukaj posebnih eh, zmanjšanj sredstev na področju kohezije, ki zagotavlja nekaj ustre, neko ustrezno raven investicij. Z takšnim proračunom bo treba izkoristiti rezerve, poiskati področje, kjer se sredstva ne eh, porabljajo učinkovito, sploh na področju zaposlovanja. Hvala lepa. Gospod Rubik, skrut naslednji. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī piekrītu tam daudziem piezīmēm. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se s tem, kar so povedali drugi o tem proračunu za leto 2011. Predlogi sveta v zvezi z odobritvami za prevzem obveznosti in obritvami za plačila gredo predaleč. Upravni stroški so previsoki. Storiti bi morali še več. Rezervi srečene. Ir nepieciešam snodrošnat atbilstošu eiro. Mislim, da bi morali več sredstev iz različnih naslova oziroma proračunskih postavk preseliti v rezerve. Ogledati pa si moramo tudi upravne odhodke. Gospod Morganti. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, credo che il compromesso raggiunto in fatto... Kolegice in kolegi, kompromis, ki smo ga dosegli v spravnem postopku, je zadovoljiv. Podprli bomo mala in srednja podjetja, pa tudi Frontex. Torej, zunanje meje in agencijo za zunanje meje. Mislim, da več od tega ne moremo pričakovati. Vseeno pa bi pozdravil močnejše reze na katerih področjih, kjer si to lahko področjem, si lahko to privoščimo, naprimer pri odnosih z Azijo in Latinsko Ameriko. Obstaja tudi vprašanje podpiranja turške, ciprske skupnosti. Ne vem. Ne vem, ali bi morali v Evropski uniji podpirati tiste, ki nezakonito zasedajo teren, ki pripada Evropski uniji. To ni najpomembnejše za nas, ampak mislim, da bi to morali spremeniti. Hvala. Hvala, gospod Rubik. Gospod Rubik, postopkovno vprašanje. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Želel sem sporočiti samo to, da mi je nekdo ukradel slušalke. Mislim, da to ni primerno, da se nekemu poslancu iz njegovega sedeža ukradejo slušalke. To so bile namreč moje lasne slušalke. Bomo pogledali, ali lahko ta problem rešimo. Uvestili bomo varnostno službo. Ampak to je res neprijetno. Gospod Levantovski, izvolite. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čisto na kratko. Govorimo o skromnem proračunu za leto 2012 in sicer manj kot en odstotek eh, sredstev držav članic. Ne glede na to, da imamo v okviru Lizbonske pogodbe vedno več odgovornosti in da imamo tudi vedno več izzivov, s katerimi se moramo skupaj spopasti. Nominalno proračun sicer raste, ne pa v realnem smislu. V realnem smislu proračun pada. Tukaj ne govorimo o eh, komisiji in o parlamentu, ampak vrčujemo 94 odstotkov operativnih izdatkov je drugačnih kot v nacionalnih proračunih. Zato se moram odzvati na nekatere poslance, ki pravijo, da se mi širimo, drugi pa uvajajo vrčevalne ukrepe. To preprosto ne drži. To drži le za štiri države, to sta, oziroma to so Grčija, Španija, Irska in Portugalska. V teh državah se proračuni krčijo. V vseh drugih državah se proračuni širijo, vključno z proračuni Združenega kraljestva in nizozemske. Ne glede na to, da moramo vrčevati, imamo vseeno obveznosti za plačila v okviru letnega proračuna in v evropskem proračunu. Razlika je ta, da mora biti evropski proračun vedno uravnotežen, ne smemo biti fiskalno neuravnoteženi, kakor nacionalne države in zagotavljamo tudi naložbe, kakor sta razložila gospa Ana Jensen in gospod Vogan iz Walesa. Žal mi je, da moram to toliko krat ponavljati, ampak za nekatere poslance je preprosto navada ta, da podajo kritiko, potem pa dvorano zapustijo, predem sploh slišijo odgovor. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj bo imenu sveta gospod Dominik. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, seveda lahko imamo razpravo o odobritvah za plačila in tako naprej. In vedno bomo imeli skupino ljudi, ki ne bo zadovoljna. Vedno je tako, tudi ko govorimo o nacionalnih proračunih. Nekateri ljudje pač nikoli ne bodo zadovoljni, vedno bodo nezadovoljni, da določenim elementom namenjamo manj denarja. Vedeti pa moramo, da smo v Evropski uniji v težavah in tudi države članice so v težavah in težko najdejo dodatna sredstva. Ampak za me lahko rečem, da sem se iz tega proračunskega postopka naučil dvoje. Mislim, da bi bilo dobro, če ti dve zadevi povdarim in da si jih zapomnimo. Prvič, v okviru letošnjega proračunskega postopka smo ponovno videli, da lahko v Evropski uniji še vedno govorimo in probleme rešimo izključno na osnovi metode skupnosti. To je zelo pomembno sporočilo, kajti uporabili smo točno tisto, kar predvideva Lizbonska pogodba in dosegli smo sporozum. Nobenih drugih ukrepov nismo potrebovali, ukrepov, ki bi segali onkraj institucij. In to je nekaj zelo dragocenega, to bi morali zelo ceniti in tako smo dali zgled celotni Evropski uniji, namreč zgled, da metoda skupnosti še vedno deluje. In še en pomembni element, namreč ne glede na kritiko v zvezi z korektivnim proračunom številka 6. Ja, pod, eh, podajmova. To dokazuje, da so obveznosti, ki sta jih prevzela parlament in svet v okviru proračunskega postopka, da so ti elementi vseeno spoštovani. Govorimo lahko o teh 200 milijonih, ki so bili dodeljeni, govorimo lahko o tem, ali je to prava vsota ali ne. Vendar, vsi, ki so sodelovali na teh pogajanjih, bodo vedeli, kako so potekala pogajanja. Govorili smo natančno o tej vsoti. V času odločitve smo sedaj lahko prepričani, da je točno to, kar proračun potrebuje. O tem smo govorili, ne ali bi dodelili sredstva ali ne, ampak koliko. Po mojem oceni sta to dva zelo pomembna elementa tega proračunskega postopka in to si moramo zapomniti. Sedaj uspešno izvajamo dogovore in določbe na osnovi Lizbonske pogodbe in o tem bi morali govoriti. Hvala. Hvala lepa, gospod Dominik. Masir. Hvala lepa. Gospod Lamasur, izvolite za končne komentarje o tej razpravi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se z analizo predsedujočega svetu. Evropa 27-terice je Evropa, ki deluje. Mehanizem deluje. od časa do časa slišimo, da bi morali imeti v okviru Evropske unije manjšo skupino držav, ki bi šla naprej. Ampak ta trenutek je tista Evropa, ki deluje, Evropa 27 terice. Sedaj smo v krizi, pa pogledajte, kaj nam je uspelo. Dosegli smo sporozum za to, da bo Evropska unija imela na voljo proračun za naslednje leto. To so dobre novice. Drugače, gospod predsedujoči, Opozoriti vas želim na to, da je svet soglasno sprejel ta proračun. Čestitam vam za to. Glasovali pa bomo v Evropskem parlamentu prav tako o proračunu in sicer v okviru treh glasovanj zaporedoma. Glasovali bomo o proračunu, o spremembi proračuna številka šest in o korekcijskih ukrepih. Ti tri, ta tri glasovanja so del enotnega pol političnega dogovora. Pozivam kolegice in kolege, da podprejo ta tri glasovanja. Sicer ne bomo soglasni tako kot v svetu, ampak upam, da bomo prišli s tem glasom. Hvala. Hvala lepa, gospod Lamasur. Razprave o proračunu je konec, zato sedaj za pet minut prekinjam sejo ob 12. pa bomo začeli glasovati. Hvala. Que passe usted buen momento.